Guengel, Rina Ranjakari, imenuje v odbor AFKO, ima kdo govor? Ne. Tako je to sedaj potrjeno. Strani sveta sem dobil stališče v prvi obravnavi, prav tako imamo mnenje komisije, nas